Good afternoon, everybody. Distinguished. Dobar dan sem skupaj. Spoštovani člani odbora Libe, dobrodošli. Nadaljujemo z delom tega izrednega zasedanja odbora Libe in tukaj pozdravljamo ministra Elena Šatarja, ki je minister za, eh, za pravosodje in obrambo Irske. Tukaj nas Eh, je obiskal v imenu predsedujoče države Evropske unije. Prejšnji teden v Štrasburgu smo podali roko irskemu tišeku Keniju in verjetno ne tvegam življenja, če predvidevam, da bomo iztegnili in ponudili roko tudi ministru Šatorju, potem, ko smo uspeli um, se zahvaliti za njegovo pripravljenost, da bo pred nami predstavil prednostne naloge irskega predsedstva. Vemo, da je to predsedstvo bistveno, kajti smo v končni fazi, v končnem obdobju mandata tega parlamenta in to leto je odločilno pri tem, da izpolnimo svoje naloge oziroma pridemo čim dlje po največjih zmožnostih, tako da bi rešili še tista najpomembnejša odprta vprašanja, ki so sedaj v rokah irskega predsedstva. Naslednjih 15 minut ali nekaj takega bomo poslušali njegovo predstavitev, potem pa bomo, kot običajno, vzeli prva vprašanja strani koordinatorjev različnih političnih skupin. Uh, Na to bomo poslušali prvi krok odgovorov ministra, potem pa bodo lahko spregovorili drugi poslanci in poslanke, ki bi želeli spostaviti specifične točke k razpravi. Tak bo torej drugi krok, tako da dobrodošli gospod Šater in vam takoj predajem besedo. Thank you, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik, za priložnost, da predstavim prednostne naloge irskega predsedstva na področju pravosodja in notranjih zadev pred vašim odborom. To je sedmo predsedovanje Irske. So upada tudi 40. obletnico pristopa k takratni ekonomski, evropski gospodarski skupnosti. Tokrat bo irsko predsedovanje prvič spadalo v normalne strukture pogodbe, kar se tiče pravosodja in notranjih zadev. Obenem pa bo okrepljena tudi vloga parlamenta. Naše odgovornosti so zelo široke, pokrivajo različne teme, ki so izjemno pomembne za več kot 500 milijonov ljudi, ki živijo v Evropski uniji. To so vprašanja povezana z njihovo varnostjo, varstvom, pravicami in svoboščinami, ki predstavljajo srčiko sodelovanja v Evropski uniji. Veselim se sodelovanja s parlamentom v interesu naših državljanov in državljanov, ko bomo poskušali napredovati na tej zakonodajni poti, ki je pred nami. Tokrat irsko predsedstvo prvič sodeluje v procesu trija. Nadaljevali bomo z agendo, ki smo jo objavili skupaj z Litvo in Grčijo. Sestavili smo program trija. Kot veste, je ključni cilj trija za naslednjih 18, 18 mesecev okrepiti zmožnost Unije kar se tiče odgovarjanja na trenutne ekonomske, finančne in socialne izzive. Irska predseduje Evropske unije v času, ko se pred nami že kažejo nekatere ciljne ravnine. Program 3 se bo zaključil na koncu zakonodajnega cikla, poleg tega pa se bo konec leta 2014 zaključil tudi petletni del obdobje stokholmskega programa. Seveda je za številne državljane in državljanke Evropske unije pomembna ekonomska stabilnost, pomembna je rast. Tako ni presenečenje, da se irsko predsedstvo osredotoča na stabilnost, nove delovna mesta in rast. Ta izziv, da vrnemo Evropo na pot stabilnosti in rasti, bo tako glavni izziv, s katerim se bomo soočali tekom našega predsedovanja. Pomembno je tako ustrezno analizirati področje pravosodja in notranjih zadev, ugotoviti, kaj lahko naredimo za boljšo ekonomsko aktivnost in rast, ter ugotovimo, kako bi lahko spodbudili nastajanje novih delovnih mest posod po Uniji. Sprejeti moramo nekatere ukrepe za spodbujanje ekonomske aktivnosti in rasti. Pogovarjali se bomo o predlogih, kot je varstvo podatkov, naprimer. To so ukrepi, ki ne bodo zaščitili zgolj zasebnost evropskih državljanov in državljank, kar je tako ali tako pomemben cilj, obenem bodo ti ukrepi izboljšali zaupanje, ki ga imajo z, eh, potrošniki v spletne transakcije in povečali njihovo uporabo. Na ta način bomo lahko povečali čezmejno trgovino v notranjem trgu in s tem povečali tudi raven investicij, inovacij in na koncu tudi zaposlovanja v tem vedno širšem področju. Več ljudi, ki vedno pogosteje posluje na spletu, je dobro za rast v Evropski uniji. To je bistvenega pomena za naše eh, vsakodnevne dejavnosti. Imamo veliko priložnosti, ki jih moramo izkoristiti. To pa so obenem tudi izzivi za regulatori, ki morajo zaščititi posameznike, da ne pride do zlorabe teh podatkov. Podobno velja za organe pregona dostop do pravih podatkov je bistvenega pomena za njihovo delo na področju boja proti eh, sofisticiranim kriminalnim združbam. Ampak te podatke je potrebno nadzirati in regulirati. Doseči moramo napredek na področju svežnja varstva podatkov. To je naša prednostna naloga. Zmanjšati moramo tveganja za podjetja, še posebej majhna in srednja velika podjetja. S tem bomo izboljšali stanje na področju čezmene trgovine in spodbudili nova delovna mesta. Naši ukrepi se nanašajo na predloge, kot je naprimer nalog za zamrznitev bančnih eh, računov ali pa predlogi na področju nesolventnosti. Tudi o skupnem evropskem prodajnem pravu se bomo pogovarjali. Sedaj se bom, pogovoril, eh, bom predstavil nekatere dosjeje, ki so še posebej pomembni za ta odbor. Varstvo podatkov. Varstvo podatkov sem že omenil v kontekstu zaščite zasebnosti vseh evropskih državljanov in državljank, spodbujanja zaupanja v spletne transakcije, spodbujanje večje uporabe teh transakcij in izboljšavo čezmejne trgovine. Sedaj bi rad predstavil naše načrte za to področje. Predsedstvo se osredotoča na napredek v reformnem svežnju o vprašanjih povezanih z varstvom podatkov smo se pogovarjali tudi prejšnji teden v Dublinu, ko je potekal neformalni svet za pravosodje in notranje zadeve. Pogledati si moramo pomembne vidike predloga uredbe, tako imenovano eh, gospodinsko izjemo, pravico biti pozabljen in pa režim upravnih sankcij. O tem se bomo pogovarjali tudi marca in junija na posameznih svetih za pravosodje notranje zadeve. Predsedstvo pozdravlja osnutke poročil, ki jih je odbor Libe eh, predstavil na začetku tega meseca. Vse skupaj bomo spremljali in na to tudi ustrezno ocenili. Še ena prednostna naloga našega predsedstva se nanaša na zaplembe sredstev, ki jih imajo kriminalne združbe predsedstvo predstavilo, predsedstvo je prejšnji teden predstavilo eh, dosežke našega urada za kriminalna sredstva. Sistemi za plembe predstavljajo zelo pomemben element tako na mednarodni ravni, kot tudi v sami Evropski uniji. Upam, da bo komisija predstavila k malu nove predloge za vzajemno priznavanje tovrstnih sistemov, tako da bomo lahko začeli takšne naloge za zaplembo uporabljati vsi. To ne sme biti omejeno zgolj na zaplembe eh, sredstev po tem, ko je bil nekdo kazensko že obtožen. Svet je dosegel splošni pristop o osnutku direktive 7. decembra 2012. Vse je pripravljeno za pogajanje z Evropskim parlamentom v okviru standardnega rednega zakonodajnega postopka. Odbor Libe je prestavil orientacijsko glasovanje, eh, čaka namreč na mnenje agencije o temeljnih pravicah. Upam, da bo odbor kmalu pripravil to glasovanje, tako da bomo lahko skupaj začeli sodelovati in eh, da bomo lahko hitro pripravili dogovor na to temo. Predlagan direktiva o evidencah imen letalskih potnikov je zelo pomembna zaveza pri boju proti terorizmu in resnim kaznivim dejanjem. To je prav tako naša prednostna naloga. Tudi pri tem dosežu želimo čim prej sprejeti dogovor vem, da so tukaj strani zelo različne mnenja, se krešajo. In vem tudi, kakšne so bile težave obravnave tega dosjeja v preteklosti tukaj v parlamentu. Upam, da se strinjate z mano, ko pravim, da moramo na prvo mesto dati varnost in varovanje naših državljanov in državljank. Vsi v Uniji moramo delati za ta cilj. Te evidence imen so pomembno urodje za policijo in obveščevalne službe, ki se borijo proti trgovini z drogami, trgovini z belim blagom in seveda proti terorizmu. To so grožnje za države članice Evropske unije. Obenem se zavedam tudi dejstva, da tukaj obstajajo nekatera vprašanja glede zasebnosti, nadzora, dostopa do osebnih podatkov strani policije in glede obsega samega predloga. Upam, da bomo lahko produktivno delali skupaj in dosegli pravo ravnotežje tega predloga o evidencah imen. Pomemben je tudi Schengen. Kot člani tega odbora vedo, novi šengenski informacijski sistem SIS-2 predstavlja zelo pomembno orodje, ki ga moramo dobiti. Novi sistem bo izboljšal obstoječi sistem, povezal bo biometrične podatke in evropske naloge za prijetje ter tako ukrepil policijsko in pravosodno sodelovanje. Uspešna migracija iz SIS-1 na SIS-2 je prednostna naloga našega predsedstva. Tesno bomo sodelovali z državami članicami in s komisijo, da bi to dosegli. Predsedstvo je optimistično. Upa, da bo lahko parlamentu kmalo predstavilo dobre novice v naslednjih nekaj mesecih zavedamo se tudi, kako pomemben je robusten in dobro delujoč sistem upravljanja s šengenskim akijem. Zato je upravni svežen tako pomemben za naše predsedstvo. Cibrsko predsedstvo je že naredilo nekaj napredka na tem področju. Napredka, ki se tiče obeh institucij. Upam, da bomo lahko v nadaljevanju prav tako tesno sodelovali, da bomo lahko tekom našega predsedovanja prišli do našega cilja. Vprašanje eh, Bolgarije in Romunije in njunega dos, eh, pristopa v šengensko območje je prav tako pomembno za nas. Upam, da se bomo lahko o tem pogovarjali že marca na svetu za pravosodje in notranje zadeve. Sedaj bi vam rad predstavil naše načrte na področju imigracije, vizumov in azilnih vprašanj predsedstvo pozdravlja nedavno sporočilo komisije glede izvajanja in razvoja skupne vizumske politike za potrebe rasti. To sporočilo se osredotoča na prednostne naloge predsedstva in pri tem prednost daje ekonomski rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Sodelovali bomo s komisijo glede reševanja praktičnih vprašanj. od, zapreti želimo čim več odprtih vizumskih dosjev, kot eh, je mogoče, in napredovati pri novih. Ostajata še dva dosjeja, eh, o katerih se pogovaja, pogaja parlament, eh, kot to predvideva stokonski program. Imamo seveda direktivo o azilnih postopkih ter uredbo Eurodac predsedstvo ve, kako pomemben je skupni evropski azilni sistem. Zato želimo razrešiti trenutna vprašanja, ki še ostajajo odprta. V sodelovanju s parlamentom želimo tako dokončati skupni evropski azilni sistem. Kar se tiče uredbe Eurodac, je pomembno, da se zavedamo, da je sistem Eurodac primer odličnega sodelovanja, ki podpira skupni evropski azilni sistem. Glede dostopa organov pregona do Eurodaka, vem, da se svet in parlament strinjata, kakšna naj bodo nas, eh, načela tega dostopa, ko gre za terorizem in za resna kazniva dejanja. Sodelovali bomo s parlamentom pri reševanju odprtih vprašanj, radi bi podprli to uredbo in omogočili njeno ustrezno izvajanje na osnovi uredbe Dublin, ki predstavlja enega od ključnih elementov skupnega evropskega azilnega sistema. Imamo tudi odprto vprašanje eh, tistih prosilcev za azil, ki ima, potrebujejo posebna procesna jamstva in pa uh, mladih um, brez spremstva. Parlament je že pripravil besedilo glede tega, ki je sedaj predmet razprave v svetu. Vem, da parlament skrbi, da svet še ni sprejel stališča ob prvem branju glede direktive o spremnih pogojih in glede uredbe Dublin. Številne države članice želijo vse instrumente, ki še ostajajo na mizi, sprejeti skupaj. Zakaj? Zaradi obstoja na vzkrižnih sklicev. Ker želimo seveda sodelovati s parlamentom in doseči dogovor glede odprtih vprašanj, v skupnem evropskem azilnem sistemu, verjamem, da lahko vse elemente tega prilagajanja sistema sprememo in to k malu. Imigracija. Predsedstvo želi doseči dogovor s parlamentom glede direktive o sezonskem zaposlovanju in glede direktive o premeščanju znotraj podjetij. Predvidevamo, da bomo dobili tudi nov predlog komisije glede študentov in raziskovalcev, glede na datum objave teh predlogov pa bomo seveda začeli s pogajanji v svetu tudi glede tega. Pogajanja o večletnem finančnem okviru. Cipr in Danska sta dobro delala, predsednik Van Rompuy pa je na osnovi njihovih predlogov lani novembra zmanjšal vrzel med državami članicami. O tem bo sedaj potekala razprava na Evropskem svetu, kjer pričakujemo končni dogovor. Tako kot predsedstvo, kot tudi na nacionalni ravni želimo dogovor, ki bo za Evropsko unijo pomenil, da bo ta lahko upravljala svoje delo in ki bo Evropski uniji ponudil proračun, ki bo podpiral rasti nova delovna mesta. Predsednik Van Rompuy mora imeti dovolj prožnosti, da to doseže. V zvezi z večletnim finančnim okvirom za pravosodje in notranje zadeve bo predsedstvo naredilo vse, kar lahko, da skupaj s parlamentom spreme ustrezne dogovore. Dostop do odvetnika. To je prav tako eden od ukrepov, s katerim želimo na prvo mesto dati pravice naših državljanov in vladovino pravo. Nisem verjetno pokril vseh dosijev, na katerih bomo delali, ampak vseeno upam, da sem odboru predstavil večinoma vse prednostne naloge z tega področja, ki zadevajo tudi vaš odmor. Gospod predsednik, upam, da je bila moja predstavitev dobra in še enkrat se vam zahvaljujem, da sem imel priložnost spregovoriti pred vami. Z veseljem bom odgovoril na kakršnakoli vprašanja, ki jih imate, tako da besedo sedaj predajam vam. Hvala. Hvala. Thank you for the presentation. Hvala, minister Šatr, za to predstavitev. First... Zdaj pa začenjamo s prvim krogom vprašanj koordinatorjev, ki predstavljajo različne politične skupine, potem pa bomo imeli še drugi krog za ostale poslance in poslanke. Začeli bomo s koordinatorjem Evropske ljudskega, Evropske ljudske sadke, gospodom eh, Papa Nikolajem. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod minister, za vašo predstavitev in uvod. Nisem bil prepričan, ali boste govorili tudi o azilu in migraciji, ker ste ministr za pravosodje, ampak na srečo ste. Vaše predsedstvo prihaja v bistvenem, zelo pomembnem in izzivopolnem obdobju za Evropsko unijo in seveda naše uh, v našem odboru smo vpraš ukvarjali s vprašanji, ki so izjemno pomembna za naslednje mesece in od vašega predsedstva veliko pričakujemo. Vesel sem, da ste rekli, da boste delovali čim učinkoviteje uh, in da se boste lotili šengenskega vprašanja. Poznate probleme, veste, da je ta parlament blokiral pet poročil, oziroma da je bilo blokiranih pet poročil tega parlamenta ker medinstitucionalno sodelovanje v Evropski uniji ni ustrezno funkcioniralo sled odločitev v svetu pred nekaj meseci. Naša politična skupina in ta parlament ustraja, da moramo najti neko ravnotežje in kompromis in način, kako se bi spoštovala Lizbonska pogodba ter določbe, ki veljajo. Uh, zato da bi lahko tudi v prihodnje pravilno delali. Zato pa zasledujemo ta pristop. Signali, ki smo jih dobili strani vašega predsedstva, so res pozitivni. Morda bi lahko nekaj več povedali o tem, namreč kako menite, da bi lahko tukaj nadaljevali in kako menite, da bi lahko to zagato rešili. Med vašim predsedstvom pričakujemo seveda, da se bo zaključil tudi azilni svežen. To je zelo zahtevno vprašanje. Za nas menimo, da je nastopil čas v Evropi, da imamo enake.